napetosti na Bližnjem vzhodu. Prihajam iz Bolgarije, države, ki je na zunanjih mejah Evropske unije in kamor eh, se zlivajo migranti in begunci. Treba je zmanjšati napetosti, drugače bomo tvegali, da se bo eh, privalil nov val beguncev v Evropo. Turčija je preselila eh, svoje državljane v Sirijo, kjer eh, poteka njihova invazija. Ampak eh, kurdi ne bi smeli trpeti, saj so, tam avto, saj so ljudstvo, ki je tam živelo od nekdaj. Zdaj tvegamo, da bodo znova prišli begunci iz kurdskih regij v države članice in zato pozivam Evropski parlament, da predlaga mednarodni mehanizem za transparentnost in nadzor. Hvala lepa. Gospod Heina Louma, ena minuta. Žalosti nas to, kar vidimo vsak dan. To, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu. Ljudje še vedno umirajo v Siriji, v Iranu, kršijo se človekove pravice in tudi v Iraku prihaja do novih težav na področju človekovih pravic in demokratičnih pravic ljudi, kar zadeva proteste, demonstracije. Vsemu temu smo lahko bili priča potem, ko so ZDA in njihovi zavezniki vdrli v Irak. To je povzročilo hudo neravnovesje v regiji. In s tem je prišlo tudi do nasilja, ki se še ni končalo. Evropska unija mora jasno povedati to, kar misli, mora zagovarjati človekove pravice in demokracijo, vendar moramo biti potrpežljivi. Tega se ne da storiti takoj. Hvala lepa, gospod Čuhodaru, ena minuta. Mulțumesc, doamnă președintă. Teheran, Beirut, Šibagda. Hvala, gospa predsedujoča. Teheran in druga mesta so zdaj najpomembnejša mesta na zemljevidu sveta. Ljudje tu umirajo. zdravniki jim poskušajo pomagati, ampak potrebujemo transparenten mehanizem, da bomo lahko z njim tam zavarovali ljudi. Gospa visoka predstavnica, vprašanje imam za vas. Katere ukrepe bo sprejela prihodnja komisija, da se bo situacija izboljšala? Zanima me, ali bo tudi obstajal kakšen časovni rok za izvajanje teh ukrepov. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bomo pričeli s postopkom Catch the Eye. Šest ljudi je prosilo za besedo. Vsak, ki se bo oglasil, ima na voljo eno minuto. Gospod Pospišil dobi besedo prvi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe Mogherini se zahvaljujem za vse delo, ki ga je opravila v času svojega mandata. Pogosto smo spregovorili o situaciji na Bližnjem vzhodu, nismo se vedno strinjali, priznam. Upam, da bo vaša politika prinesla pozitivne rezultate, kar zadeva Iran. Ampak zdaj bo na vrsti nova komisija, ki bo ocenila, Ali bi morda bilo smiselno, da nastopimo strožje? Socialni pogoji tam so pretresljivi. V vsaki državi obstaja ogromno korupcije, vsak režim se sicer obnaša malce drugače, vendar mora nova komisija vsekakor znova oceniti, kako ravnati z Iranom. Morda bi morali biti bolj strogi. Iran je vir destabilizacije na Bližnjem vzhodu, zatira človekove pravice. Prav tako pa moramo zagotoviti, da ne bodo vrzeli, izkoristili islamisti. Hvala lepa, Fernandez Lopez Aguilar. Hvala predsedojoča, gospa Mogherini. Danes smo potrdili komisijo gospe von der Leyen. Sam pa bi se vam rad zahvalil za vso delo, ki ste ga opravili v zadnjih petih letih. Ni bilo enostavno, bili ste odločni, poleg tega se ni bilo vedno enostavno pogovarjati v parlamentu ob poznih urah o treh državah, ki so si med seboj precej različne. Libanon na eni strani. Zaradi iranskih udorov v zadnjih letih je tam nestabilnost precej visoka. Potem je med Irakom in Iranom vladala tudi zelo krvava vojna. Vedno več je zatiranja, tudi zatiranja žensk. In zelo pomembno je, da se vzpostavi novo ravnotežje. Ugotavljamo tudi, da je vedno več smrtnih kazni v tej drž, državah. Poleg tega protestnike zapirajo, ubijajo, ubili so celo 14-letno deklico in prihaja do sistematičnega, brutalnega zatiranja vseh oblik upora. To je nedopustno. Mi smo podprli jedrski sporazum, ampak pred to sistematično brutalnostjo iranskega režima ne moremo več močati. Hvala lepa. Gospa McIntyre, ena minuta. Ne moremo samo stati križem rok in ignorirati tega, kar se dogaja v Iranu. Evropska unija in mednarodna skupnost, skupnost morata javno zavrniti uporabo sile iranske vlade in policije ter uh, eh, civ, agentov oblečenih v, oblač, v civilna oblačila. Uh, približno, oziroma umrlo je 143 ljudi. In te smrti je zabeležil Amnesty International. Menijo pa, da je število smrtnih žrtev še dosti više. Večino so jih ustrelili. Nektar Esvandani, bila je stara 14 let, ustrelili so jo v glavo. Družina jo je iskala tri dni, preden so jim izročili njeno telo režim jim je izročil njeno telo. Naš odziv ne zadostuje. Od voditeljev, od režima moramo zahtevati, da se jim sodi, da se jih postavi pred pravico. Iranski režim izvaja zločine proti človeštvu. Hvala lepa. Claire Dali. Hvala, gospa predsedujoča. Vesela sem bila, ko je gospa Mogherini spregovorila o opoziciji ZDA, da se umakne iz sporazuma z Iranom. Mi poskušamo ta program rešiti, ampak moramo iti še dlje. Treba je priznati, da so sankcije naložene Iranu povzročile hudo škodo iranskim državljanom, zlasti tistim revnim in eh, najbolj občutljivim tistim, ki bi jih morali zaščititi, tistim, ki zdaj protestirajo. ZDA zdaj poskuša izkoristiti legitimne proteste v Iraku in Libanonu, zato da bi s tem napadli Iran. Zelo previdni moramo biti, da se ne ujamemo v njihovo zanko. Mike Pompeo pravi, da iranska korupcija organizira proteste. To so ljudje z dejanskimi težavami. Iračani se še vedno spopadajo s posledicami iraške vojne. Ne smemo si dopustiti, da bomo padli v past ameriške manipulacije. Moramo se truditi za stabilnost v Iraku, Iranu, Libanonu, mir v Siriji in Jemnu in nasprotovati ameriškim in savskim prizadevanjem na Bližnjem vzhodu. Hvala lepa. Gospod Miko Alas. Hvala, gospod predsedujoča. Gospa Mogherini, vaš prispevek o Iranu se mi je zdel bolj ravnotežen kot drugi. Vendar pa se dogodki v Iranu, Iraku in Libanonu odvijajo zelo hitro in razlike so precejšnje. Imajo pa te države nekaj skupnega. Vse so trpele zaradi nenehnih umešavanj od zunaj, državljanskih vojn, dolgotrajnih ekonomskih sankcij in izkoriščanja naravnih virov, ki ga izvajajo milijonari in multinacionalke. Ljudje v teh državah umirajo. Miroljubne protestnike ubija iranska policija in to moramo obsoditi. Ne koristi, da tuji akteri financirajo opozicijske skupine v Iranu, da bi te še bolj destabilizirale vlado. Prav tako je treba obsoditi kakršnekoli smrti protestnikov v Iraku in Libanonu. Obsoditi moramo tudi smrti protestnikov v Boliviji in Iranu. Poskrbeti moramo, da vse obravnavamo enako. Hvala lepa. Najlepša hvala. Martin Peton, ena minuta obžalujem smrti aktivistov v iranu prav tako zaprtja političnih aktivistov ki bi jih bilo treba takoj osvoboditi prva prioriteta in cilj v iranu je da prenehajo z izdelavo jedrskih orožij zdaj znova pričenjajo z bogatenjem urana Sicer podpiram sporazum, ampak moramo se pripraviti, da lahko propade in nujno pričeti iskati načrt B. Evropska unija ima, je tudi do, do določeni meri kriva. Sankcije ZDA niso prinesle ustreznih rezultatov. Iran zdaj govori, da se bo maščeval. Koalicija držav članic in drugih globalnih akterjev bi morala biti del rešitve vendar bo pomagalo le aktivno sodelovanje EU. Številni v tem parlamentu se ne strinjajo s predsednikom Trumpom, vendar če želimo, da bo na Bližnjem vzhodu ne bo jedrskih orožij in da, podpir, da podpiramo človekove pravice Irancov, je treba znova zagotoviti prijateljstvo, prijateljstvo z Washingtonom, ne Iranom. Odnosi, dobri odnosi z ZDA sem prepričan lahko le koristijo. Hvala lepa. Podpredsednica komisije Federika Mogherini ima zdaj besedo. Gospa predsedujoča, večina prispevkov danes potrjuje, spodbuja pristop, ki sem ga opisala na začetku te razprave. In hvala za to. Naj odgovorim na eno vprašanje, ki ste ga zastavili čeprav poslanca ni več v dvorani. Oziroma poslanke. Prepričana pa sem, da nas spremlja iz pisarne. Evropsko unijo je pozvala naj financira konkretne projekte na Bližnjem vzhodu. Omenila je, izpostavila je predvsem Irak. Naj navedem številke samo za Irak financiramo konkretne projekte in to pomeni odstranjevanje min, usposabljanje delovnih mest, sprava. To so projekti, ki že obstajajo in ki jih nenehno spremljamo. Uh, obiskujemo to državo, jaz sama, delegacija, tisti, ki so tam. Prepričana sem, da ste uh, tudi nekateri si sami ogledali projekte na Bližnjem vzhodu. 1,25 milijarde evrov v zadnjih nekaj letih smo namenili le za Irak. Uh, Ja, in to ne velja le za diplomacijo. To ni le diplomacija. Čeprav je diplomacija v tem času izjemno koristno orodje. Včasih podcenjujemo moč našega diplomatskega dela, se mi zdi. Ampak, eh, kot rečeno, ne gre le za diplomacijo. Gre za to, da konkretno podpiramo projekte, ki vsak dan pomagajo ljudem. Veliko izmed vas je omenjalo tiste dejanske ljudi, moške, ženske, otroke, ki se soočajo s težavami, ne leta, desetletja že včasih. Gre za ljudi, ki živijo v težkih časih eh, z družbenega in gospodarskega vidika. Evropska unija in naše institucije financirajo tudi tiste projekte, ki dobesedno rešujejo življenja milijonom ljudi. Pričakovala bi, da poslanci Evropskega parlamenta to vedo. Prosila bi vas, da se izobrazite o projektih, ki jih vi sami potrjujete, da jih bomo financirali. Tako boste lahko ustrezno zastopali svoje voljivce. No, ne bi bilo primerno, da bi jaz govorila o tem, kaj bo počela nova komisija in nov visoki predstavnik, kakšno bo njihovo stališče. To je odvisno od njih. Skupaj s svetom se bodo dogovorili, kako naprej. Upam in ver, verjamem, da bo Evropska unija z vašo podporo še toliko bolj v prihodnosti morala biti temeljna partnerica ljudi v tej regiji. Včasih se sploh ne zavedamo, kako pomembna je naša vloga kadarkoli jih obiščete. Od sogovornikov slišite ne le od vlad in institucij, ampak od običajnih ljudi, preprostih državljanov, ki so ključ demokracije, da računajo na nas. In včasih se mi zdi, da oni prepoznajo našo vlogo dosti bolje kot mi sami. Naša vloga, naloga je torej, da vlagamo dosti več v ekonomski, diplomatski in varnostni vidik in s tem podpremo to regijo, da bo lahko našla pot do trajnostnega mira in varnosti. To, se, to vas je povedalo veliko izmed vas in tudi jaz sama. Treba je obsoditi kakršnokoli nasilje, nesorazmerne odzive in neustrezno ravnanje s protestniki. To je vsekakor nesprejemljivo. V Iraku, naprimer, sodelujemo tudi v reformi varnostnega sektorja, ker eh, vidimo, da so reforme potrebne, drugače pri tem ne bi sodelovali. Opazili smo, da je treba spremeniti in izboljšati način, na katerega se institucije odzivajo, varnostne institucije in agencije v državi. Ponavljam, upam, da bo Evropski parlament temu namenil svojo podporo za dodaten angažma in dodatno delo institucije Evropske unije na Bližnjem vzhodu. Najlepša hvala in zdaj vas prepuščam v dobrih rokah komisarja Mimice. Se vidimo jutri. Bardzo, pani Zamikam debate. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Ta razprava je končana. Sedaj pa gremo na naslednjo točko. ustno vprašanje za svetno komisijo, potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu eh, med EU in državami AKP. Če želite torej uporabiti sistem modrega kartona, to lahko storite na običajen način ali pa elektronsko. Torej, kar ste se dobili ob vhodu um, v plenarno dvorano, sedaj pa dajem za pet minut besedo Tomasu Tobeju, da predstavi to temo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, um, ministrica, gospod komisar in hvala vsem kolegom, ki ste tukaj ob tej pozni uri. Sporozum iz Kotonuja med uh, državami EU in pa AKP državami je najbolj celosten partnerski sporazum, ki ga je EU do sedaj zaključila. Sporozum iz Kotonuja pokriva sodelovanje z skoraj da, um, 80 državami po celotnem svetu in zajema veliko političnih področji. Danes živimo v vedno večji globalni negotovosti in mi, Evropska unija, moramo zagovarjati multilateralizem, globalno sodelovanje in svet, ki temelji na pravilih. Vse to so ključne vrednote Evropske unije. Sporazum iz Kotonuja se bo iztekel februarja naslednje leto. Pogajanja o naslednjem sporozumu so se že začela. Še predtem pa je parlament izpostavil to, kar želimo v novem sporozumu. Privolitev parlamenta bo nujna potem, ko bodo pogajanja zaključena. Države AKP in EU so se zaenkrat dogovorile o tem, da se bomo pri naslednjem sporazumu osredotočili na glavne prioritete in pa vrednote. Poleg tega imamo tukaj še tri regionalna partnerstva z bolj specifičnimi prioritetami za posamične regije. Zaenkrat je dogovorjeno, da bo podlaga za regionalna partnerstva um, zavezujoč instrument. Prve razprave so se že začele in parlament je izpostavil ključne prioritete. No, ampak sedaj v današnji razpravi potrebujemo več jasnosti in tudi potrebujemo novo resolucijo. Kajti še vedno niso bili obravnavani nekateri glavni pomisliki Evropskega parlamenta. V imenu, v imenu odbora za razvoj sem zato rožil eh, to ustno vprašanje za svet in pa komisijo. Radi bi slišali več jasnih odgovorov um, od njih danes ta vprašanja so smernica za naslednjo komisijo. Torej kot prvo vprašanje, kje smo pri glavnem um, cilju parlamenta, torej da moramo pri novem sporozumu okrepiti parlamentarno razsežnost v prihodnem partnerstvu z AKP. Evropski parlament ne more sprejeti tega, da na izvršni ravni upravljanja ne bo nobenega parlamentarnega predstavnika. Torej, da bi imeli tam um, skupni odbor um, ministri, ampak ne bo pa parlamentarnih sestankov. Tega ne moramo dovoliti. Na ravni treh regionalnih stebrov smo se dogovorili za ukrepljeno parlamentarno razsežnost, ampak to ni dovolj. Ne smemo opustiti koristi medsebojnega um, dogovarjanja na ravni AKP v celoti. Potem še eno pomembno vprašanje tudi meni odbora na to povem. Kaj mislite, svet in pa komisija, glede um, tega, kako bomo um, uveljavili določbe uh, glede boja proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ter pa um, na področju spolnega pa reproduktivnega zdravja, kako bomo z novim dogovorom podprli te točke. To so ključne vrednote Evropske unije in moramo zagotoviti, da vsega, bodo teme odražene tudi v sporazumu. Pa še eno pomembno vprašanje. Civilna družba. V nekaterih državah je to zelo resno vprašanje, zato želimo večjo vlogo civilne družbe v prihodnosti in to mora biti prepoznavno v sporazumu, pa tudi nasplošno v praksi na vseh ravneh. Pa še nekaj. Parlament je jasno dejal, da mora nov sporazum omogočiti mehanizem medsebojnega preverjanja in pa um, mehanizma za preverjanje napredka, prav tako pa tudi za to, da se preveri, kako se izpolnjujo cilji za trajnostni razvoj. Potrebujemo več jasnosti glede tega, kako se bo to vključilo tudi v naslednji sporazum. No, ampak preden pa končam uh, z jasnim sporočilom parlamenta, pa bi se zahvalil um, komisar Mimici, za trdo delo. Do sedaj res eh, ste zelo dobro sodelovali z Evropskim parlamentom in smo zato zelo hvaležni. In enako velja za svet. In sedaj računamo na svet in pa komisijo, da boste torej se vse skozi zazemali za naše vrednote v naslednjih um, letih in prav tako tudi upam na čim bolj jasno odgovore tudi danes. Hvala lepa sedaj pa meni sveta. Gospa Tupurajna, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Dragi poslanci, v veliko veselje me je, da lahko predstavim ta pogajanja o novem partnerskim sporozumom med državami EU in pa AKP. To je res zelo aktualna razprava sedaj je ta dosje uh, po kotonijskem sporazumu ključna zadeva v svetu. Zaenkrat je že potekalo um, pet krogov pogajanj, um, zadnji krog septembra v New Yorku. Pogajalci se bodo naslednjič srečali decembra. Obe strani se strinjate o tem, da se mora naslednji okvir um, osredotočiti na agendo 2030 in pa na pariški sporozum o podnebnih spremembah. Ta sporozum mora odražati tudi spremenjajoče se globalne kontekste, nove izzive in pa priložnosti. Ambicije so na obeh stranih visoke, želimo izkoristiti te odnose za um, čim večjo težo na mednarodnem odru. EU se strinja z ambicijami um, skupne skupščine AKP-ja, da se ukrepi parlamentarna razsežnost. Naše pogajalske smernice EU jasno kažejo, da si bodo vse strani zauzemale za pristop več akterjev, tako da se tudi okrepi vloga eh, nacionalnih parlamentov, Evropskega parlamenta in pa regionalnih organov, torej pa zasebnega sektorja, torej vseh teh akterjev. S tem eh, sporozumom želimo okrepiti politični dialog na vseh ravneh eh, in želimo tudi vključiti čim več različnih akterjev, torej tudi civilno družbo, želimo vključiti vse pogajalske postopke. Prav tako želimo ukrepiti vlogo zasebnega sektorja in pa civilne družbe kot eh, ključnih partnerov pri doseganju ciljev celotnega partnerstva. Spoštovani poslanci, gospa predsedujoča, trenutno še potekajo pogajanja o nekaterih bolj konkretnih temah. EU želi priti do čim bolj operativnega besedila, bolj eh, operativnega, kot pa je bil cotonoujski sporazum. Pogajalski mandat EU določa, da bodo tudi veliki migraciji um, obravnani v običajnem političnem dialogu, kar bo zagotovilo redne dogovore um, in pa dialog z našimi partnerstvi. Potem ekonomski um, dejavniki. Tukaj želimo omogočiti strokovno znanje in pa izkušnje za čim boljše vključevanje trgovine. Obstajajo mehanizmi za boljšo trgovino in pa za naložbe ter pa za večjo industrializacijo in ekonomsko integracijo. Delo pri teh sporozumih mislim, da je dobra podlaga za prihodnost za vse sporozume med EU in pa AKP. Pogajalske smernice EU so zelo jasne, ko gre za um, nediskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in pa v zvezi z um, um, spolnim in pa reproduktivnim zdravjem. Vse stranke postopku morajo spodbujati pravice vsakega posameznika, da ta sam odloča um, svobodno o vseh uh, vprašanjih glede spolnosti in pa reproduktivnega zdravja, brez kakršne koli diskriminacije in pa nasilja. EU si želi sporazum, ki nam bo zagotovil splošen dostop do um, čim boljših informacij eh, glede spolnega produktivnega zdravja in pa izobraževanja na področju reproduktivnega zdravja in pa tudi vse, kar velja tudi za vse zdravstvene storitve s tem v zvezi. Hvala lepa, gospod Mimica. Komisija, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa ministrica, dragi poslanci. Rad bi se zahvalil gospodu Tobiju in pa vsem članom odbora za razvoj, za odlično delo in pa za tesno sodelovanje med našimi institucijami pri tem pomembnem dosjeju. Pozdravljam vaše resolucije in pa vprašanja glede tekočih pogajanj o novem partnerskem sporozumu med Evropsko unijo in pa državami AKP. pogajanja uh, eh, potekajo naprej, mislim, da z mirnim uh, tempom, kot uh, glavni pogajalec mora biti realističen. Ko se bo um, februarja naslednjega leta iztekel kotonijski sporazum, uh, pogajanja še ne bodo končana in zato bomo potrebovali prehodne ukrepe do končnega sporazuma. Zato sem vesel, da je svet že sprejel odločitev, da se podpre podaljšanje kotonovskega um, sporazuma do konec eh, decembra 2020. Eh, In tako imeli zadosti prehodnih določb po tem prehodnem obdobju. Odbor veljposlanikov držav AKP bo um, na koncu um, leta 2020 sprejel dokončno odločitev. Sedaj smo v dokaj napredni fazi pogajanj in všeč mi je to, da parlament želi še enkrat obravnavati glavne dejavnike, ki so bili že izpostavljeni oktober 2016 in pa eh, junija 2018 eh, iz preteklosti. Poslušali smo vaše mnenje, imate predvsem naslednjo ključno zahtevo, to, da se ukrepi parlamentarna razsežnost, kar pomeni tudi na ravni EU, AKP na splošno. Dragi poslanci, pripričan sem, da je treba ukrepiti vlogo parlamentov v naslednjem sporazumu. Ampak imamo določene pogajalske smernice sveta in glede na to sem tudi pripričan, da to razsežnost najbolje dosežemo na ravni regionalnih protokolov, ne pa na splošni ravni EU AKP. Ampak eh, kljub temu je komisija vzela na znanje priporočila Evropskega parlamenta glede tega poglavja. Pa še na nekaj bi vas rad spomnil. Priporočila komisije svetu iz decembra 2017 so vključevala tudi predlog, da bi um, tri regionalne parlamentarne skupnosti lahko združili v eno skupščino ob določenih okoličinah. Ampak na koncu ta predlog ni bil vključen v pogajalske smernice sveta. Dragi poslanci, pozdravljam vaše vprašanje glede političnega dialoga. Našim partnerjem AKP smo predstavili predlog za celosten dialog, ki pokriva vse cilje, prednostne naloge in politična področja. Prav tako pozdravljam to, da si želite partnerstvo na več ravneh z več akterji. EU ima jasno stališče. Od vseh strank želimo zavezo, da bomo ponostavili aktivno delovanje različnih akterjev v dialogu in pa v sodelovanju. Potem tudi želite, da se ukrepijo določbe um, glede boja proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti um, in pa zato, da se um, okrepijo pravice na področju spolnega reproduktivnega zdravja. Uh, Tudi tukaj se strijemo z vami, ampak vseeno bi podaril naslednje. Podali smo nekaj predlogov od država AKP, ampak ti predlogi niso bili eh, pozitivno sprejeti in zato se moramo o tem še dodatno pogajati. Torej, zaenkrat eh, to vprašanje še ni zaključeno. Potem migracije. Komisija ceni vse pomisleke parlamenta, EU in AKP se trenutno pogajata o uravnoteženem besedilu, kjer bi prišli do ustreznega kompromisa, kjer bi upoštevali interese obeh strani v postopku. Potem pa gospodarsko partnerstvo. To so samostojni mednarodni sporozumi na tem področju, a polsko-trnovski sporozum pa bo omogočil celosten okvir za sodelovanje z državami AKP tukaj bi povezali um, vse prihajajoče sporazume, tako da bi um, predvsem povzeli najbolj ključne elemente. In še nekaj, dragi poslanci, uh, cilji trajnostnega razvoja, tudi to vprašanje pozdravljamo in naj vas spomnim na to, da imamo tukaj agendo OZN 2030 in to bo podlaga za naslednje partnerstvo EU-AKP naš eh, celosten dialog z državami AKP in pa pristop več partnerjev, bodo vsi skupaj podlaga um, za nadaljne spremljanje in pa uveljavljanje teh ciljev za trajnostni razvoj. Hvala lepa. Kažu v imenu Grupe Evropejskih partij ljudovih hrščanskih demokracij, glas zabije že pan Đor. Hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, Helveni, eh, tri minute eh, v imenu ELS. Good evening, tisztelt kolléga, az afrikai észi. Hvala lepa. Sodelovanje med Evropsko unijo in pa državami AKP je nujno, če želimo poiskati rešitve za migracije, podnebne spremembe in pa dostop do izobraževanja ter pa za varnost. Kotonujski sprazum še vedno velja in je dober okvir za obravnavanje teh odprtih vprašanj. Morda bo res prišlo do zamika pri začetku izvajanja novega sprazuma in to bo slabo za, za Evropsko unijo. Evropska unija si želi, da bi čim bolj učvrstili določene prednosti, ki smo si jih zagotovili v preteklosti. Najbolj pomemben dejavnik sodelovanja je tudi poklicno izobraževanje in usposabljanje. In tukaj je izpostavljeno nekaj zelo pomembnega. Ko gre za države AKP, naj omenim eh, sodelovanje z verskimi organizacijami. To bo gotovo nujno, ampak trenutno tega ni v podsaharski Afriki, naprimer, zdravje in pa izobraževanje eh, zagotavljajo verske organizacije. Vsaj polovica tega je na plečih verskih organizacij in zato res so te organizacije zelo pomembne. V novem sporazumu pa bo Evropska komisija mora poiskati rešitev za to, kako upravljati migracije in ali pa bi morali vsaj poskusiti um, rešiti ta migracijski problem. To je prej povedala tudi ministrica, namreč eh, treba se bo osredotočiti na to, kje so glavni razlogi in vzroki za migracije. Moramo poiskati rešitve v državah izvora. Torej, tam je treba zagotoviti dobro izobraževanje in pa kakovostna delovna mesta, tako da bodo ljudje lahko normalno živeli v teh državah. Od leta 2021 um, uh, moramo začeti izvajati ta sporozum in mislim, da se bomo lahko na to sklicovali tudi v prihodnosti, glede na načrte komisije. Moramo videti, kako bo komisija vzpostavila povezave med kotonujskim sporazumom in pa gospodarskim partnerstvom. Da povzamem, pričakujemo, da bo Evropska komisija oblikovala sporazum, ki bo pomagal ljudem, da ostanejo v svojih eh, državah doma, ne pa da se izseljujejo. Prav tako želimo tudi Eh, utrditi vlogo Evropskega parlamenta pri tem sodelovanju z državami AKP. Hvala lepa v imenu skupine socialistov in demokratov, gospod Zorinjo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Razprava, ki jo je sprožil odbor za razvoj, je organizirala ob, ob pravem času. Hvala lepa za to pobudo. Evropski parlament je izrazil zelo jasna stališča glede mehanizmov in instrumentov, s pomočjo katerih naj bi izvajali prihodni sporazum. To stališče smo zastopali tudi prejšnji teden v Kigaliju v Ruandi. Tam je potekala 38. paritetna skupščina EU-AKP, ki sem ji predsedoval. Več kot 100 držav zastopajo kolegi na strani AKP več kot 2 milijardi oseb. Mislim, da smo se vsi strinjali, da bi bilo zelo dobro, če bi uspeli sporazum skleniti do novembra 2020. Na vdih smo črpali tudi v agendi 2030. Je pa res, da bi morali zagotoviti več prednosti, prožnosti, da bi lahko sklepali trgovinske in gospodarske dogovore tudi na subregionalni ravni, na afriški celini in drugot. Zelo pomembno je, da ukrepimo parlamentarno razsežnost pri tem sporazumu, še posebej v tem geopolitičnem kontekstu, ki je vedno bolj konkurenčen. Zavedam se, da s tem, ko govorimo o kotonuju prav veliko evropskim državljanom, s tem ne povemo, ne vedo, zakaj gre. Ampak, če izpostavljamo podnebne spremembe, dezertifikacijo, konflikte, prisilna preseljevanja, potem bomo lahko tudi pokazali, da lahko z dobro izpeljanimi kakovostnimi projekti zagotovimo nekaj pozitivnega za države AKP in države Evropske unije. Zadnjih nekaj sekund pa bi rad čestitev komisarju za odlično upravljeno delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Za skupino Renew, gospa Zakaropulo, za dve minuti. Gospa predsedujoča, gospod komisar, vsi v tej dvorani se zavedamo, da sta osode držav AKP in EU povezane. Samo skupaj lahko ponudimo na, odgovore na globalne izzive. Začnimo kar z krizo na področju podnebnih sprememb in biotske raznovrstnosti. Kolegi iz držav AKP že zvonijo z vsemi alarmnimi zvonci, zato ker ta dva dejavnika ogrožata njihovo preživetje. Mi bi se morali prilagoditi na podnebne spremembe, ukrepati moramo, preden bo prepozno. Naš veliki ziv pa je, kako se boriti proti trgovini z divjimi živali in z divjim lovom. Ohraniti je treba biotsko raznovrstnost. Mladi in ženske bi morali prav tako biti deležni večje podpore in pozornosti. Mislim, da bi morali vzpostaviti mostove med mladimi na obeh straneh, tudi s pomočjo kulturnih in akademskih izmenjav, s pomočjo izobraževanja in podobno. Zagotoviti je treba večjo neodvisnost ženskim, omogočiti dostop do izobraževanja, jih osvoboditi tudi, kar zadeva njihove spolne in reproduktivne pravice. Več kot 60 let že obstaja to partnerstvo. Vedno več partnerjev pa zapira vrata mednarodnemu sodelovanju. Evropska unija se ne sme odreči svojim zgodovinskim partnerjem. V Kigalju smo videli, da naši kolegi iz AKP-ja želijo pravo partnerstvo in tudi jaz kot evropejka želim tako dobro pravo partnerstvo. Vse je v naših rokah. Lahko oblikujemo sporazum, ki bo ponudil več sodelovanja in več medsebojnega spoštovanja. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine zelenih, gospa Pieret Herzberger Fofana. Dve minute. Dve minuti. Nov sporazum Evropska unija AKP Je priložnost za to, da vzpostavimo partnerstvo na enakopravnih temeljih. Poskrbeti moramo za pravo partnerstvo, ne pa za pokroviteljske odnose. Vse pa je seveda odvisno od rezultata teh pogajanj, ki so že problematična. Številne države AKP-ja niso več zmožne biti konkurenčne z svojimi proizvodi na domačem trgu naprimer, ko gre za mleko v prahu iz Evrope in tudi drugi proizvodi so problematični, zato ker evropski proizvodi, odkar je zagotovljena prosta trgovina, predstavlja preveliko konkurenco za proizvode na trgih držav AKP. Zato moramo poskrbeti predvsem za to, da razvojna sredstva ne bodo vezana na drakonske zahteve v kontekstu migracijske politike. Namreč ta politika je postala pravzaprav zelo problematična. Preveč je predsotkov, preveč je ksenofobije. Mislim, da bi morali podpreti partnerje pri odpravljanju revščine, pri zagotavljanju dostopa do izobraževanja in poklicnega usposabljanja. Poleg tega bi morali omogočiti vsem posameznikom, da se vrnejo nazaj v svoje izvorne države. Samo tako bo ta sporazum skladen z načelji trajnostnega razvoja. Ne moramo pogojevati razvojne pomoči s tem, da postavljamo previsoke zahteve na področju migracij, podnebja in varnosti. Podbujanje takšne politike je v nasprotju z vrednotami Evropske unije in tudi z načeli, ki veljajo v okviru tega partnerstva. Ne moremo voditi nove kolonialistične politike v odnosu do teh držav, z njimi bi morali biti v partnerskem odnosu. To partnerstvo mora odražati tako prizadevanje in težnje EU, držav Evropske unije, kot tudi držav AKP. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu skupine ID Dominik Bilde. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kitajska in Rusija sta opazili, da ima Afrika velik potencial kot država v 21. stoletju. Evropa pa se šele začela pogajati in to iz položaja šipkejšega akterja. Združeno kraljestvo je veliko doniralo, tudi diplomatsko je bilo aktivno na tem področju, ampak Kotonu žal ni uspel. Gre za političen neuspeh. Tisto, kar so se institucije trudile doseči, ni bilo doseženo. Nismo dosegli niti rezultatov, niti niso naši instrumenti pripeljali do česar koli pozitivnega. Člen 13 je bil brez učinka v sporozumu s Kotonuja. Zavračamo vsakršno pogojevanje pomoči z reševanjem migracijskih vprašanj. Mislim, da bi morali storiti več, kar zadeva gospodarstvo. V Abežanu je bil sklenjen pakt, ki ga je pripravila Nemčija in mislim, da gre tu ponovno za zagon zasebnih naložb. Sicer gre za globalni okvir, ampak vseeno se na tak način uvaja Maršalov načrt za Afriko. Kako bi lahko sploh bilo drugače, glede na to, da osnovni pogoji niso zagotovljeni v Sahelu, prihaja do resnih težav. V Sahelu je umrlo tudi 13 francoskih vojakov, sami se tam borijo, čeprav smo slišali tudi strani mednarodne skupnosti, da bo prevzela določene obveznosti, teh pa ne uresničuje in to mi plačujemo s krvjo. Hvala lepa, zdaj pa v imenu skupine GUE NGL gospod Miguel Urban Crespo. Dve minute. Hvala lepa, predsedujoča. Pred enim letom je Evropski parlament dal soglasje za začetek pogajanja med Evropsko unijo in 87 državami AKP-ja. V svojem prvotnem besedilu smo zapisali, da se moramo soočiti s skupnimi izzivi, na primer s podnebnimi spremembami da bi morali dati večjo vlogo civilni družbi, da bi morali okrepiti tudi parlamentarni nadzor nad tem sporazumom. Pred enim mesecem je odbor za razvoj večinsko zavrl sprejetje tega besedila, ELS pa grozi, da ne bo podprla tega sporazuma. Enako velja za ekstremno desnico, saj je predhodna govornica jasno rekla, da moramo razvojno pomoč pogojevati z ukrepanjem na področju upravljanja migracijskih tokov. Čeprav vidimo, da v teh državah prihaja do sistematičnega kršenja človekovih pravic. V zadnjih letih smo tudi videli, kaj se dogaja z razvojno pomočjo Evropske unije. Ne moremo zdaj te pomoči pogojevati z nadzorom nad migracijami. Gospe in gospodje, to je nedostojno, kolonialno. Poleg tega je treba jasno in glasno povedati, da je to v nasprotju z vsemi mednarodnimi protokoli. Nikar ne storimo te napake jutri, kolegice in kolegi. Dajmo staviti na razvojno politiko, ki ne bo služila Evropi trdnjavi, ki ne bo služila interesom ekstremne desnice, temveč bo služila interesu prebivalcev in planeta. Od vašega glasovanja bo odvisno vse, ali boste na strani ljudi ali pa boste proti ljudem. Vi odločate o tem. Hvala lepa. Gospod Alvaro Amaro za tri minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča. v tem trenutku se pogovarjamo s svetom in komisijo o sporazumu, ki bo veljal po izteku Cotonoujskega sporazuma. Na to pot smo stopili skupaj leta 1965. Takrat smo z državami AKP podpisali sporazum. Namen tega sporazuma je, da doseže tri cilje. Da zmanjša in odpravi revščino, da zagotovi trajnostni razvoj in da prispeva k postopnemu integriranju oziroma vključevanju držav AKP-ja v svetovno gospodarstvo. Če so to trije ključni cilji, potem se mi zdi, da bi morali v okviru tega sporazuma najprej preveriti, ali smo to dosegli. Okrepiti je treba temeljna načela in ta temeljna načela prenesti v nov sporazum. Trenutno veljavni sporazum se bo iztekel ob koncu prihodnega leta. Zagotoviti je treba gospodarsko rast, naložbe, boriti se je treba proti podnebnim spremembam, spodbujati mir zagotavljati človekove pravice, omejiti migracije. Zelo pomembno pa je, da v prvi vrsti zmanjšamo revščino in poskrbimo za trajnostni razvoj. To bi morala biti naša ključna cilja. Zdaj pa še par besed, ker smo v razpravi že tako ali tako slišali zelo veliko. Seveda je treba ohraniti tudi parlamentarno razsežnost v prihodnjem partnerstvu EU-AKP. Jutri glasujemo o resoluciji, v kateri je govora tudi o tem. Predvsem ta resolucija povdarja pomen krepitve parlamentarne razsežnosti. Institucionalni okvir pa mora seveda vključevati tudi paritarno parlamentarno skupščino AKP-EU. Kot je rekel sopredsedujoči na parlamentarni skupščini v Kigaliju, gospod Zorinjo, ki mu mimo grede čestitam, čestitam tudi predsedniku odbora za razvoj. Ne moremo se pogajati o teh ključnih zahtevah, ko gre za sklepanje novega sporazuma. Seveda moramo braniti tudi multilateralizem, ker je to učinkovit način za zagotavljanje trajnega miru in trajnostne rasti. To pa bo mogoče samo, če bomo uporabili obstoječe forume. Partnerstvo je lahko vzvod, ki nam pomaga pri oblikovanju skupnih stališč in v vseh teh skupnih forumih bi potem morali tudi braniti ključno načelo, to pa je, da se poenotimo. Sami lahko sicer hodimo, ampak če hodimo skupaj, lahko pridemo dlje. Parlamentarno demokracijo je treba okrepiti na nacionalni ravni, na lokalni in regionalni ravni. Naj zaključim. Zelo pomembno je, da čim bolj aktivno vključimo tudi civilno družbo, ko gre za organizacijo različnih dogodkov. Zaključujem, gospa predsedujoča, parlamentarna demokracija bo prispevala k širjenju skupnih vrednot in načel in branjenju človekovih pravic. Monika Silvana Gonzales. Najlepša hvala. Monika Silvana Gonzales je naslednja za minuto. Ni obecna pani poseł v związku s tem. Kot kaže, je ni v dvorani. Potem pa besedo predaje Moniki Semedo. Minuta. Pani poseł tež ni obecna. Jest. Tudi te kolegice ni v dvorani oziroma ste v dvorani. Izvolite, beseda je vaša. Uh, prejšnji teden sem imela to čast, da sem sodelovala na skupni parlamentarni skupščini EU AKP. Šlo je za 38. skupno parlamentarno skupščino. Pogovarjala sem se s kolegi iz držav AKP-ja, rekli so, da jih skrbi, da ta pogajanja po kotonuju trajajo dlje, kot so pričakovali. Smo se pa strinjali, da je največji potencial držav AKP-ja predvsem v tem, da bi morali več izkoristiti oziroma uporabiti znanje mladih. Mladi so tisti, ki lahko prispevajo k oblikovanju boljših odnosov med AKP in EU. Zanima me, če ste mladinska združenja in organizacije vključili v posvetovanja o pogajanjih za sporazum po Kotonuju, če ja, na kateri ravni, če ne, pa me zanima, glede na to, da se pogajanja še odvijajo, ali bi lahko upoštevali tudi njihove glasove. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Tine Kestrik je naslednja za minuto in pol. Thank you, uh, chair. Um... Hvala, predsedujoča. Smo v pomembnem prelomnem trenutku. Nov sporazum med državami EU in AKP bo okrepil in podal nov zagon temu partnerstvu. Veseli smo, da se približujemo končni fazi sklepanja tega sporazuma. Vseeno pa obstaja še nekaj problematičnih vprašanj, ki pa se, kot kaže, osredotočajo predvsem na vprašanje migracije in mobilnosti. Zato se bomo osredotočila na ti dve vprašanji. Pogodba temelji na načelu odgovornosti in deljene odgovornosti. Ampak, če si pogledate besedilo Evropske unije, ta nalaga zelo jasne zahteve državam AKP-ja. Ponovni sprejem migrantov, krepitev nadzora meja, boj proti nezakonitim migracijam. V zameno za to pa Evropska unija komaj da kaj konkretnega ponudi, vsaj ko gre za zakonite migracije. Če bi sprejeli to besedilo, bi državam preprečili, da bi izkoriščale naprimer delo svojih državljanov, ki pošiljajo domov nakazila, poleg tega se bi težje vključevale v tokove zakonitih migracij. Afrika gosti veliko več beguncev kot mi. Zakaj Evropska unija ne zagotovi več? finančnih sredstev za sprejem migrantov. To bi bila deljena odgovornost, to bi bilo tudi skladno z globalnim paktom Združenih narodov o beguncih. Evropska odgovornost za begunce v Afriki se bo še krepila, če bo to migracijsko sodelovanje privedlo do več migrantov, ki bodo obtečali v tranzitnih območjih in brez pravice do azila. Če se še vedno pogajate o tem odstavku, vas prosim, da poskrbite za to, da bo Evropska unija tudi kaj ponudila na področju mednarodne zaščite, migracij in mobilnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa. Gospod Ferreira ima besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Odnos med Evropsko unijo in državami AKP, bi moral biti opredeljen v jasnem okviru, znotraj katerega bi se ukvarjali z vprašanjem trajnostnega razvoja in zagotavljanja stabilnosti, brez posredovanja kakršnih koli tretjih strani, ki imajo takšne ali drugačne kolonialne težnje. Spodbujati moramo države AKP-ja. Ne želimo pa spodbujati načela divide E-impera. V preteklosti je Evropska unija sklepala sicer to vrstne gospodarske in partnerske sporazume, ki pa niso koristili državam AKP-ja. Samo, če bomo delovali solidarno, bomo lahko zagotovili neodvisnost držav AKP tudi na gospodarskem področju. Okrepiti je treba proizvodne sisteme, spodbujati je treba razvoj javnih storitev izobraževanje, zdravstveni sistem in podobno. Tudi dostop do vode je pomemben. Izjemno pomembno je, da okrepimo tudi vlogo Evropskega sklada za razvoj. Temu moramo nameniti dovolj finančnih verov in ga uskladiti tudi s prednostnimi nalogami. Nikakor pa ne smemo zadev pogojevati z nadzorom migracij. O tem smo danes že nekaj slišali. Pomembno je, da tudi preverimo, ali lahko podpremo gospodarstvo v teh državah s prosto trgovino, ne da bi nujno izvažali neoliberalne zamisli, ki so se že tako ali tako izkazale za katastrofalne. Nameniti moramo več sredstev za razvoj in v ta namen smo na parlamentarni skupščini sprejeli tudi določbe s tem v zvezi. Hvala. Pozabije, Najlepša hvala. Gospod Pietro Bartolo, ena minuta. Gospa predsedujoča, ogromno vprašanj ostaja odprtih v okviru teh eh, pogajanj o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter državami AKP. Zmanjšati je treba revščino, krepiti državo, v kateri bo prevladovala vladavina prava in kjer se bodo spoštovale človekove pravice. Okrepiti je treba sodelovanje tudi po letu 2020. Kotonujski sporazum nam je sicer omogočil, da smo stopili v dialog in da smo spostavili sodelovanje. V zadnjih letih smo dosegli pomembne rezultate, ampak bodimo iskreni, ti rezultati niso idealni. Predvsej smo še oddaljeni od ciljev, ki smo si jih zadali, naprimer zmanjšanje odprava revščine, kaj šele vključevanje držav AKP-ja v svetovno gospodarstvo. Še naprej moramo ohraniti odprt Parlamentarni dialog nikoli ne smemo izgubiti iz pred oči pravne države, spoštovanje človekovih pravic. To dvoje mora biti temelj za naše sodelovanje. Hvala. E, Hvala lepa. Marie-Pierre Vedren. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar. Prihodnost naših odnosov po februarju leta 2020 je bila tema, s katero smo se ukvarjali prejšnji teden v Kigalju. Kot nekdanja podpredsednica skupne parlamentarne skupščine AKP-EU močno obžalujem, da je ta več stranski okvir, za katerega smo se zauzemali, zdaj ogrožen zaradi teh pogajanj. Pravo partnerstvo, ki bi koristilo obema stranima, bo zaživel samo, če bomo okrepili tudi parlamentarno razsežnost. Res je, da je treba preoblikovati skupščino, da bo bolj učinkovita. Zaščititi je treba človekove pravice, pravno državo, doseči je treba cilje z področja trajnostnega razvoja, se boriti proti podnebnim spremembam. Samo, če bomo delovali skupaj, bomo našli odgovore na vse te izzive. Parlamentarni dialog je pravi dialog, v okviru katerega lahko to rešujemo. V Kigalju smo sprejeli skupni pristop tudi za COP25, ki bo potekal čez nekaj dni v Madridu. Bi pa rada še enkrat pozvala Evropsko komisijo, da pariški sporazum vključi v prihodni sporazum. Hvala lepa. Evin Incir, ena minuta. Fru, fru talman, jaz skulle vilja ta upp og verkligen betona fyr. Rada bi poslala par zelo pomembnih sporočil komisiji in državam članicam. Treba je poskrbeti za to, da bodo cili trajnostnega razvoja upoštevani, da se bodo upoštevale človekove pravice, demokracija, načela pravne države. Vse to je zelo pomembno če želimo zagotoviti, da bo prihodni sporazum tudi bolj podpiral civilno družbo oziroma naletev na več podpore v civilni družbi. Vse manj je prostora v svetu za demokracijo včasih. Treba je